Good afternoon, ladies and gentlemen. Allow- Dober dan. Naj začnem popoldansko sejo odbora regij. Upam, da kolegi, ki jih še ni tukaj, da bodo čim prej prišli. Za današnji sestanek imamo zelo zanimiv dnevni red. Najprej z velikim veseljem pozdravljam ministrico Plum, to je ministrica iz Romunije. Romunija je prevzela predsedovanje svetu Evropske unije 1. januarja letos. In danes bomo slišali, kakšne so prioritete romunskega predsedstva in imeli bomo priložnost pogovoriti se o regionalnem razvoju in regionalni politiki z ministrico Plum. Kot običajno, najprej bom predala besedo ministrici, ki bo podala krajšo predstavitev, potem pa bom prepustila besedo članom odborov, odbora regij za komentarje in vprašanja, potem pa bo ministrica odgovorila. Besedo kar predajam Gospe ministrice, izvolite. Uh, Hvala, predsednica. Spoštovani evropski poslanci. V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj z vami. V veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim prioritete romunskega predsedovanja svetu Evropske unije in zahvaljujem se vam za to priložnost. Program romunskega predsedovanja je usmerjen k temu, da bi veliko prispevali k politični agendi Evropske unije. unije in se osredotoča na glavne politične dosjeje, med katerimi je tudi prihodnost kohezijske politike. Kontekst našega predsedovanja je zelo velik izziv. Zaznamujajo ga številna vprašanja, ki vplivajo na življenje državljanov in tudi na vlade. Hkrati smo realistični in ambiciozni v našem pristopu predsedovanja svetu EU. Smo realistični, kajti naše predsedovanje bo v znamenju volitev v Evropski parlament, kar pomeni, da bodo nekateri težki dosjeji, kot je naprimer večletni finančni okvir, se še nadaljevali in to bo vplivalo tudi na pogajanja v zvezi s kohezijskim svežnjem. Smo ambiciozni, ker si želimo biti učinkoviti, ker želimo doseči napredek pri pomembnih dosjejih in ker želimo priti čim bližje dogovoru. V tem duhu je Romunija zavezana temu, da bi igrala vlogo nepristranskega posrednika in olajševalca pri izvajanju evropske agende. Romunsko predsedstvo oziroma predsedovanje bo usmerjeno v državljane, osredotočalo pa se bo na napredek pri zakonodajnih in nezakonodajnih dosjejih, zato da bi prinesli otipljive rezultate za evropske državljane in zato da bi prispevali k močnejši in bolj demokratični uniji, ki je bližje svojim državljanom. Razprava o prihodnosti Evropi, Evrope je zelo pomembna. Upamo, da bo vrh v Sibilu 9. maja odločilen korak v krepitvi evropskega projekta. To bo zelo pomemben trenutek za to, da bomo imeli močnejšo, enotnejšo, bolj kohezivno in bolj demokratično Evropo. Moto našega predsedovanja, to je kohezija je skupna evropska vrednota, kaže, da moramo biti enotni in da morajo države članice sodelovati med sabo, ter da potrebujemo več ekonomske, socialne in teritorijalne kohezije, kot je to določeno v EU, evropskih pogodbah. V našem logu vidite sliko ali podobo volka, ki je simbol dinamične, močne in hitre Evrope naše zakonodajne in nezakonodajne prioritete lahko združimo v štiri stebre delovanja. Najprej Evropa konvergence, varnejša Evropa, Evropa kot globalni akter ter Evropa skupnih vrednot. Vsi ti štirje stebri so enako pomembni. Najprej prvi stebr vsebuje zakonodajne dosjeje, ki se sprejemajo v odboru regiji regiji. Konvergenca prinaša koristi vsem. Prinesla bo zmanjšanje ekonomskih, socialnih in teritorijalnih razlik v Evropski uniji. Evropska gospodarstva so zelo pod, mosn, pod močnim pritiskom konvergence in na tak način gradi svojo vlogo v svetu kot močen akter. Zato so konvergenčni cilji za nas zelo pomembni. Zakonodajni svežen kohezijske politike je zelo pomemben element prihodnjega večletnega finančnega okvira. Podpiramo predlog, ki ga je podala komisija. Zlasti v zvezi z določbami, ki se nanašajo na zmanjševanje upravnega bremena povečevanje prilagodljivosti in sorazmernost. To kaže željo obeh zakonodajalcev za to, da bi poenostavili delovanje kohezijske politike, jo naredili bolj učinkovito in skladnejšo ter bolj praktično za uporabnike. Gradimo na napredku, ki je bil dosežen v času avstrijskega predsedovanja in popolno delo oziroma delo v polnem zamahu bomo dosegli, ko bomo obravnavali vse zakonodajne predloge, zlasti zakonodajni predlog o skupnih določbah. Nadaljevali bomo z pogajanji na tak dinamičen način, zato da bomo dosegli napredek na svetu na ravni sveta in pripravili dialog z Evropskim parlamentom, tako da bo zakonodajni svežen pravočasno sprejet in da bomo imeli podlago za kohezijsko politiko za obdobje po 2020. Zagotoviti želimo delni splošni pristop o določenih uredbah, pregledati želimo kakšen napredek je bil dosežen v času avstrijskega predsedovanja in nadaljevati razprave o večletnem finančnem okviru. Zato želimo nadaljevati in pospešiti pogajanja v preostalih šestih tematskih sklopih. Okvir za delovanje, finančna podpora za sklade, finančno upravljanje, spremljanje, ovrednotenje, komunikacija, in prepoznavnost finančni okvir. Potem uredba o ESRR in kohezijskem skladu. Romunsko predsedstvo bo nadaljevalo z razpravami in to na podlagi napredka doseženega v okviru avstrijskega predsedovanja. Zagovarjali bomo skupno stališče sveta zelo veliko pozornost bomo pripisali drugemu bloku oziroma drugemu sklopu. Potem pri Interregu zaenkrat ni bilo nekega velikega napredka za to, da bi določili mandat sveta. Kljub temu so se že januarja začeli pogovori na tehnični ravni. Napredek bo dosežen junija na svetu za splošne zadeve. Začeli bomo tudi medinstitucionalna pogajanja z Evropskim parlamentom na politični in tehnični ravni, ko bosta so zakonodajalca imela pripravljene svoje mandate. Svet ima mandat za pogajanja o bloku 1 ali sklopu 1, programiranje in strateško načrtovanje in o petem gre za upravljanje in določbe o kontroli. Sporazum je bil dosežen ali dogovor je bil dosežen pod avstrijskim predsedovanjem. Delo romunskega predsedovanja bo usmerjeno v svet 25. junija, ki bo usmerjen v kohezijsko politiko in bomo pogledali, kakšen napredek je bil dosežen v tem semestru in usmeritve za naprej. Potem makroregionalne strategije, pomemben okvir za strateško sodelovanje. Radi bi dosegli sklepe sveta na podlagi enotnega poročila o izvajanju, ki ga pripravi komisija. Pripričani smo, da bo romunsko predsedstvo ali predsedovanje svetu EU prineslo utipljive rezultate. Zavedamo se, da takih rezultatov ne moremo doseči brez podpore drugih držav članic in evropskih inštitucij. Računamo na vašo podporo, zlasti na vašo podporo, zato da bomo utrli pot uspešnemu predsedovanju s konkretnimi rezultati. Najpomembnejši dogodki za kohezijsko politiko, ki bodo organizirani v času našega predsedovanja, bodo naslednji. Ne formalni ministerski sestanek, eh, svet o koheziji 11. in 12. aprila. Neformalni ministerski svet o urbanih temah 13. in 14. 6. Potem vrh odbora regij to pa bo od 13. do 15. marca. Zelo nas bo veselilo, če se boste udeležili teh dogodkov. Naj povem še naslednje. Naše predsedstvo je povsem odprto in želimo si imeti odprt dialog z vami. Poslušamo vas, poslušamo tudi države članice in trudimo se, da bi naredili, kar se le da, zato da bi dosegli napredek pri tem svežnju kohezijski politiki, ki je zelo pomemben. Zahvaljujem se vam za vaša prizadevanja, za vaš boj, kajti uspelo vam je že veliko doseči na področju kohezijske politike. To je namreč najprej, najbolj pomembna investicijska politika na ravni Evropske unije. In na podlagi sodelovanja želimo narediti res čim več. Zato, da bi imeli odprt, pošten dialog in zato, da bi zgradili močan evropski projekt, ki bo koristil vsem evropskim državljanom. Radi bi zagotovili trajnostni razvoj, konkurenčnost, gospodarsko rast. Seveda vse to v korist naših evropskih državljanov. Pripričana sem, da bomo uspeli. Kot ministrica za evropske sklade v Romuniji in kot predstavnica romunskega predsedovanja se bomo borili za kohezijsko politiko, upoštevali bomo njeno povezavo z prihodnjim večletnim finančnim okvirom. Pripričana sem, da bomo dobili dobre rezultate, kajti poznam vas in v veliko veselje mi je, da sem ponovno tukaj v Evropskem parlamentu. Vsem vam se zahvaljujem za to, kar ste naredili in za to, kar počnete. Zdaj pa vam bom prisluhnila, poskušala bom tudi odgovoriti na vaše vprašanja. Najlepša hvala. You, minister. And, uh, now... Hvala, ministrica. Besedo predajam poslancem in gostom. Običajno začnemo s koordinatorji. Tukaj v dvorani so trije, zato bom začela s koordinatorji, potem pa bom dala besedo drugim. Gospa Krel. Danke, Najlepša hvala, gospa predsednica, gospa ministrica. Veliko veselje mi je, da ste z nami. Se opravičujem, da sem prišla nekaj minut kasneje, vendar pa smo danes povabili Saški odbor za evropske zadeve. Si skušali smo tudi ugotoviti, kako se je išlo glasovanje o uredbi za splošne določbe. In eh, v veliko veselje mi je, da romunsko predsedstvo daje um, tako pomemben prostor regionalni politiki v času svojega predsedovanja. To je zelo pomemben znak za evropske države članice glede solidarnosti in kako zelo pomembna je ta v Evropski uniji. To pomeni, da bomo s tem okrepili zaupanje v Evropsko unijo, če bomo dali znak, da so investicije na ložbe v Evropske regije, v vse regije, v mesta in tako dalje, nekaj, s čimer bomo nadaljevali in za kar si bomo še naprej prizadevali. Verjetno ste to že slišali smo danes zjutraj v odboru podprli uredbo o splošnih določbah in še enkrat bi se rada zahvalila vsem, ki so k temu pripomogli. Izid je bil zelo dober. Upam, da bomo z glasovarjem februarja na plenarnem zasedanju dobili tudi mandat za pogajanja s predsedstvom. Menim namreč, da je to dožnost izvoljenih poslancev, da to storimo in dokončamo naše delo, preden se zopet lotimo predvoljivne kampanje. Tako bomo lahko prispevali k čim večjemu napredku kohezijski politiki. Zelo sem vesela, da imate mandat za strukturne sklade, za programiranje in upravljanje eh, z nami in za pogajanje. Evropski parlament eh, je tudi pripravljen na ta pogajanja in upam, da bomo do aprila do plenarnega zasedanja zaključili prvi blok. Mislim, da je to koristno za naše delo v Evropskem parlamentu, istočasno pa je to zelo pomemben del naših prizadevanj za povečanje zaupanja naših državljanov. Pomembno je, da nadaljujemo z našimi naložbami in ko bomo zaključili finančni okvir, verjetno ne v času vašega predsedovanja, je to nekaj, česar se bomo lahko oprijeli v naslednjih letih in da bodo regije imele možnost za načrtovanje svojega dela in svojih projektov. Torej, glasovali smo o uredbi splošnih določbah poročevalci za Interreg in torej poročevalci v Senci so tukaj, verjetno bodo kaj več povedali o tem, določili smo prve termine za pogajanja tudi glede tega. Upam, da bomo dosegli napredek tudi na področju kohezijskega sklada in da bomo na plenarnem zasedanju marca lahko dobili mandat tudi za ta pogajanja. To je naša dožnost in odgovornost do naših državljank in državljancev, kot tudi mest in regij. Podpiram vas pri tem, da boste dosegli čim večji napredek tudi v svetu. To bi bil zelo pomemben znak za predsedstvo in tudi za druge. Nisem vedela, da je to prvo romunsko predsedovanje. Želim vam uspešno delo. Zelo malo bomo sodelovali v tem kratkem času z Evropskim parlamentom, vendar pa bomo storili vse, kar lahko, da bomo pripomogli k vašemu uspehu. Najlepša hvala. Uh, hvala, gospod Tomašič. Hvala lepa, gospođo predsednice. Gospođa ministrice, dobrodošli. Ehm, Hvala, predsednica. Spoštovana gospa ministrica, dobrodošli v našem odboru. Veseli me, da Romunija predseduje svetu ministrov. Romunija je ena nekdanjih komunističnih držav in Hrvaška bo prevzela predsedovanje v letu 2020 zato mislim, da se bomo od vas lahko veliko naučili. Želim vam veliko uspeha. Želim vam uspešne trialoge v zvezi z regionalnim razvojem in upam, da boste lahko vse dokončali. Žal pa nas čakajo volitve in to moramo upoštevati. Vseeno vam želimo uspešno delo. in upamo, da boste dokazali, da lahko vzhodnoevropske države opravijo dobro delo. Upam, da ne boste poslušali ukazov komisije kot nekatere druge države, temveč da boste delali v našem skupnem interesu. Hvala, gospod Van Winterburg. Najlepša hvala. kot sem že povedal, je kohezijska politika ena od prioritet in je omenjena tudi v vašem programu. Vedno rad citiram kakšne pregovore in vedno lahko rečemo, da stvari bomo videli šele, ko bomo videli, lahko ocenili, ko bomo videli, kako so se ocenile. Um, danes smo omenjali Interreg, ampak tukaj je še en drug dosje, to je Evropski čezmejhni mehanizem, ki pa sploh ni omenjen. Zato sprašujem naslednje, ali je to prioriteta za vaše predsedstvo, kaj so glavne ovire, s katerimi se morate ukvarjati v svetu in kaj so glas, glavni razlogi za to, da je to v svetu še vedno blokirano. Torej, kaj boste naredili za to, da bomo začeli čim prej pogajanja. Čezmejni mehanizem ni povezan z večletnim finančnim okvirom, finančna sredstva tukaj niso upletena in ko smo bili v Bukarešti, smo se o tem že pogovarjali in mislim, da morate narediti čim več na tem področju in pripraviti splošni pristop. Potem sam postopek pogajanja. V odboru smo izrazili pomisleke, da številna vprašanja povezana v, z uredbo o splošnih določbah so vključena v tako imenovane pogajalske okvire. Ampak tukaj mi v bistvu ne moremo se pogajati, kajti to ni demokratično in to sploh ne ne spoštuje uloge so zakonodajalca, ki jo ima parlament. Torej, kaj boste naredili na tem področju, kaj boste naredili za to, da bomo začeli se pogajati tudi o drugih stvarih, ne le o blokih ali sklopih, ki jih omenjate. Prejšnji teden je parlament sprejel mnenje o uredbi o varstvu evropskega proračuna, če pride do splošnih nepravilnosti ali pomankljivosti v zvezi s pravno državo v državah članicah. Zame je to zelo pomemben dosje in po mojem mnenju je to tudi predpogoj za učinkovit večletni finančni okvir po 2020. V številnih državah članicah se pojavljajo resne težave s pravno državo in to lahko škodi interesom Evropske unije. Žal je vaša država Romunija ena od teh držav, kjer imamo resne pomisleke v zvezi s pravno državo. Vi kot neutralno predsedstvo, kaj boste naredili za to, da bi dosegli napredek na tem dosjeju? Ali obstaja možnost, da bi pod vašim predsedovanjem dosegli splošni pristop in kako se boste trudili za to, da bi dosegli čim več napredka na tem dosjeju? kajti to je povezano prav tako z financiranjem najrazličnejših ukrepov in kohezijska politika je eden glavnih kontributerjev. Razumem, eh, zelo eh, zanimivo je biti predsedujoči, mislim pa, da bomo mi vsi se trudili, da bi bilo vaše predsedovanje uspešno.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 Pogovarjali smo se o različnih stvarih, tudi z župani iz vse Evrope smo se pogovarjali. Oni se pritožujejo, da so postopki za črpanje evropskih sredstev zelo zapleteni. Ni redko, da se pravila igre spremenijo med samim izvajanjem projekta. V Romuniji ste spremenili pristojnosti različnih organov za izvajanje ali izvrševanje evropskih projektov in to seveda ustvarja številne probleme za koriščenje sredstev. Moje vprašanje je naslednje. Kaj menite o tem, da je res treba poenostaviti ta sistem? In druga stvar, kaj se dogaja? v Bruslju vidimo, da imajo v državah članicah oziroma so določili za države članice dve, tri, štiri pogoje na vzkrižne pogojenosti, v državah pa je takih pogojev še dosti več. Potem obstajajo vladni projekti, ki so blokirani ali ki zamujajo in lokalni organi oblasti so pripravljeni izvajati te projekte. Žal, žal pa ni dobrega sodelovanja z vlado, ki je za to zadolženo. Ali bi po vašem mnenju lokalni organi oblasti lahko imeli to pristojnost eh, dajanja pobud za izvajanje projektov, ki se financirajo iz evropskih skladov? ali bi se lokalni organi lahko povezali v skupne strukture, ki bi lahko neposredno dostopale do evropskih sredstev. Naprimer, ali bi lahko imeli nekakšne regionalne povezave organizacij, ki bi na regionalni ravni um, se združile in imele neposreden dostop do finančnih sredstev. Potem govorite o koheziji kot evropski vrednoti. Hkrati pa je to ena od vaših prioritet. In potem še glasovanje, ki smo ga imeli danes, kakšno je vaše stališče do makroekonomske navskrižne skladnosti. Potem Stopnja financiranja. Zdaj smo spremenili pravilo iz 1 plus 3 na 1 plus 2. Kaj menite o tem? Ja, dank, Najlepša hvala. Gospa predsednica, kot poročevalec za Interrok želim tudi sam predstaviti svoj seznam želja za predsedujočo svetu. Sem poročevalec za področje, kjer se ravno kar pogaja v odboru za varstvo potrošnikov. Danes pa povdne imamo trialog. Romunsko predsedstvo je zelo hitro opravilo delo um, in naredili smo zelo velik napredek v kratkem času. To pravim zaradi tega, ker bi želel, da bi tako hitro ravnali tudi tukaj v odboru. Rekli so nam junija eh, leta 2018, da če prevzamemo ta dosje, moramo besedilo sprejeti do začetka naslednjega leta. Tako bomo lahko trialog opravili z pred, romunskim predsedstvom. Tako se bomo lahko veliko izpogali z romunskim predsedcem še pred volitvami. Tako smo tudi storili v Evropskem parlamentu. In Evropski parlament je zelo uh, dobro in hitro delal. V odboru smo zelo hitro ta to poročilo sprejeli tudi v političnih skupinah in eh, v naprednem zasedanju ni bilo težav. Vsi smo mnenja, da moramo nadaljevati z orodjem, kot je Interreg, ker je zelo učinkovito orodje in tudi projekti so zelo pomembni. Sodelovanje na tem področju je toliko bolj pomembno, dosti bolj kot kdarkoli prej. Sedaj pa kaže, da bo oblikovan splošni pristop šele junija ali julija, čeprav smo mi na pogajanja že pripravljeni. To pomeni, da 3-4 mesece ne moremo storiti ničesar, zrejte, ker svet še ni izoblikoval splošnega pristopa. To se mi zdi škoda, kaj ti lahko bi skupaj določili mm, zelo znaten delež tega besedila. In eh, glede na to, da romunsko predsedstvo meni, da so strukturni skladi zelo pomemben del eh, njenega načrta. Zato vas prosim, da ponovno opredelite načrt, da bomo lahko tudi eh, tukaj začeli s pogajanji. Tako bomo lahko storili, kar lahko nihče namreč ne ve, kako bo izgledal naslednji parlament in če bo takšen projekt in takšno besedilo, če boste dobila še naprej podporo evropskih poslancev. Zato je zelo pomembno za države članice, da nadaljujemo na tem področju. Zato imam prošnjo da tako kot pri uredbi za splošne določbe lahko hitreje dobimo splošni pristop. Tako bomo lahko začeli s trialogom še prej in da ne bomo izgubili te priložnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Novakov. Uh, Najlepša hvala. Rad bi čestital gospej ministrici za regionalno politiko in za kohezijsko politiko za aktivno vlogo, ki jo je odigrala do sedaj. Z našim glasovanjem v odboru smo pokazali, da smo naredili velik napredek eh, na tem področju in da velik del poslancev podpira uredbo splošnih naložb. Sveda bi radi izvedeli vaše mnenje o eh, večini najpomembnejših zadev, ki jih imamo še v načrtu. Zelo pomembno za nas je, da vemo, je nekdo, s katerim bi se lahko takoj povezali, ko oblikujemo stališče. Naša odgovornost in dožnost je dosti širša kot samo zaključevanje dela in postopkov v Evropskem parlamentu. Mi imamo odgovornost in smo odgovorni za vse upravičence, župane, regije, občine, mesta, študente. Vsi od nas zahtevajo odgovore. Kakšna bodo pravila po 1. januarju 2021, da začnemo z načrti, kakšne bodo zahteve, kakšna bo stopna sofinanciranja in uh, kakšni bodo partnerski sporozumi in tako dalje. Zato je zelo pomembno, da to od vas slišimo danes. Če lahko začnemo s pogajanji in eh, kakšen je realistični časovni načrt in okvir za to, glede na to, da bomo 14. februarja o tem glasovali v plenarnem plenarnem zasedanju v Štrasburu. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Zona, naslednja. Najlepša hvala, gospa ministrica. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Verjetno bodo vaše izkušnje kot evropska poslanka po vstopu v Romunije služile za dobre izkušnje za vaše delo. Tudi nam koristijo vaše izkušnje v upravi in v vladi v Romuniji. Kot poslanka tega odbora bi se vam rada zahvalila za dosedanje sodelovanje. Zelo natančno se spremljali naše delo na teh področjih in pri teh poročilih. Gospa ministrica, po mojem mnenju je zelo pomembno, da poskrbimo za to, da bo kohezijska politika v središču Evropske unije tako tudi izpeljala do konca. To od nas eh, pričakujejo državljanke in državljani. Regije in državljani potrebujejo naložbe, potrebujemo naložbe v regionalni razvoj. Istočasno pa moramo poskrbeti za to, da, poskr da ohranimo konvergenco. Še posebej na področju kmetijstva in podeželja. Sem tudi poslanka v odboru za kmetijstvo. In zato ne smemo pozabiti na to, da potrebujemo ravno področju kmetijstva čim več konvergence. Danes v odboru smo glasovali o zelo pomembnem poročilu. Sama sem pripravila mnenje v imenu odbora za kmetijstvo. Gre za uredbo v splošnih določbah glede splošnih eh, skladov, socialni sklad, eh, sklad za razvoj podeželja in tako dalje. Kakšne stališe romunskega predsedstva glede teh pomembnih poročil? O tem bomo namreč eh, glasovali na prvem zasedanju še pred volitvami. Gospod Nika, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica. čestitke, gospa ministrica. Romunsko predsedstvo ima dosti manj časa kot druga predsedstva, zato da zaključimo delo še pred volitvami. veliko namreč pričakujemo od našega dela še pred volitvami in želimo upraviti čim več. Sedaj pa vprašanje pravne države. Tudi sam sem sodeloval v razpravi o spoštovanju pravne države in vladavine prava in o vsem tem, kar je povezano s tem mi zagovarjamo zaščito finančnih interesov, s tem se ni zaigrati. V odboru smo pregledali romunske dokumente in ugotovili smo, da v Romuniji velja zelo dober eh, sistem nadzora, da so uveljavljena stroga pravila in takšen sistem bi priporočili tudi drugim državam. ko sem slišal za to poročilo, kjer piše, da bi morali vzpostaviti takšen mehanizem, da bi imeli mehanizem za nadzor, ki bi vseboval ogromno določb in strogih pravil. Tudi v drugih državah sem pomislil, da bi bilo dobro to podpreti. Potem pa imamo zaključke v tem poročilu, kjer piše, da je boj proti korupciji še vedno zelo pomemben, da potrebujemo zaščito finančnih interesov, da potrebujemo tudi spoštovanje političnih kriterijev. S tem se pa ne strinjam. Mi smo namreč zahtevali v redu politične kriterije, da jih je treba uvesti in dodati, vendar pa se je treba tudi vprašati, zakaj gre pri teh kriterijih, koliko jih je, 50, 100, 500, potrebujemo razpredelnico rezultatov. To moramo vedeti zato, da lahko to pojasnimo našim državljanom. Naši državljani morajo vedeti, kakšno je stanje in eh, da lahko ugotovijo, če se določena vlada kriterijev drži ali ne. Zaradi tega je bilo to poročilo tako zelo sporno poročilo je potem pogledala pravna služba v inštituciji in eh, bili so mnenja, da v takšnem zakonodajnem besedilu ne smemo uporabljati tako zelo nejasno in dvoumno besedilo. Potrebujemo tudi skupino strokovnjakov, ki bo neodvisna. potem pa so drugi dejali, v redu, neodvisni strokovnjaki, ampak za koga bi pripravljali poročilo in kje, tam, kjer so kriteriji ne izpolneni, seveda. Nažalost je bilo poročilo potem zavrnjeno in kako sedaj izgleda ta mehanizem nadzora. Nobena država članica ne sme biti sankcionirana zaradi političnih kriterijev. Lahko pride do problema na nizozemskem in lahko kdorkoli reče, da so izvali pranje denarja v pomembni banki na nizozemskem in da so to um, obravnavali v poročilu Tax 2. Vendar pa tukaj ne gre za evropska sredstva, zato je treba sprejeti te odločitve. Tako menijo tudi kolegi iz odbora za nadzor nad proračunom. Opravili smo zelo poglobljeno pravno analizo, in menimo, da lahko uvedemo zelo stroge in očinkovite mehanizme za nadzor in preprečevanje korupcije. Ko pa se je umešal svet, je bila stvar dosti bolj nejasna in dosti bolj politično obarvana. Rad bi vas vprašal naslednje. V našem odboru se zelo zauzemamo za kohezijo. kako vi menite, bi lahko spostavili in okrepili povezavo z evropskim semestrom. Vem, da se tudi zauzemate vi za ta koncept in pojem kohezije. Kakšno vaše stališče? Še kdo? Ne? Naj povzamem razpravo in vprašanja članov odbora regij. Vsi se zauzemamo za enako. Vsi koordinatori političnih skupin so se odločili, da pošljajo pismo predsedniku Tajaniju, ki naj bi ga obravnavali na svetu za splošne zadeve v času romunskega predsedstva. Tam zahtevamo širši pristop v postopku pogajen. Kaj ti omejitve glede pogajanj v blokih nam daje zelo malo možnosti za nadaljevanje z našim delom. Ta odbor je vložil ogromno truda v to. Izpolnili smo vas naš program ki smo ga potem predstavili bolgarskemu predsedstvu. Dobili smo poročilo za interreg eh, in ga potrdili januarja. Februarja bomo potrdili uredbo v splošnih določbah. Zato Zato vas prosim, da na svetu za splošne zadeve povdarite, kako smo pripravljeni na pogajanja in na trialoge. Pri štirih dosjejih v sklopu večletnega finančnega okvira. To je splošno sporočilo odbora regij za romunsko predsedstvo. Ogromno truda smo vložili, pripravljeni smo na pogajanja in zato ustrajamo pri tem, da dobimo priložnost za ta pogajanja. To je naše glavno sporočilo. Sedaj pa vas prosim, da nam skušate odgovoriti na naše vprašanje. Well, uh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Najlepša hvala, gospod in gospodje, za vaše vprašanje in pripombe. Sprejmem vaše sporočilo odbora in da mora svet upoštevati to, da je Evropski parlament sprejel veliko poročil in da je pripravljena pogajanja. Predsedstvo bo storilo vse, kar lahko, da upravimo napredek um, na teh področjih in da začnemo s pogajanji. Naj vam povem, da eh, je sprejetje poročila o uredbi splošne določbe velik uspeh. Zato vam čestitam, vendar ne moremo začeti s pogajanji zaradi mandata, ki ga je svet dobil držav članic. Naš cilj je, da je svet pripravljen na pogajanja z Evropskim parlamentom in to čim prej. Tako bomo omogočili tekoč prehod od prve, prejšnje ureditve na novo ureditev. V programskem obdobju smo zabeležili zamude in želim pospešiti zadeve. Vendar pa pozdravljamo medinstitucionalna pogajanja in si želimo čim prej zaradi na tehnični in politični ravni. Za CPR smo dobili mandat. za prvi in peti blok in s tem lahko začnemo čim prej. Imamo tudi možnost, da začnemo s drugim blokom. In zato upamo, da bomo zato dobili mandat na koreperju ki bo potekal 30. januarja in tudi za ERDF in tudi za kohezijski sklad. Tudi glede teh upamo, da bomo lahko začeli s trialogom. Vendar pa je vse to odvisno mandata, ki ga bomo prejeli. Skušali pa bomo nadaljevati z delom čim hitreje. zelo dobro namreč razumemo, kako zelo pomembno je to za naše prejemnike sredstev, da dosežemo naše cilje, da sprožimo naložbe in da ustvarjamo blaginjo za naše državljane. Zato bomo skušali storiti vse, kar lahko, da bomo lahko nadaljevali hitreje. Najlepša hvala, gospa Krel, za vaše besede. Tudi sama bi rada čestitela vam in gospodu Novakovu za poročilo. Rada bi čestitela tudi ostalim poslancem in tudi strokovnjakom. Vemo namreč, da sodelujemo s strokovnjaki, vseeno pa je politično sporočilo zelo močno in zato vam čestitam. Gospod Novakov zastavil konkretno vprašanje. In na to lahko odgovorim, da smo opravili napredek na najpomnejših elementih, da bomo začeli z delom leta 2021 brez večjih zamud. Kot sem že dejala, bomo lahko načeli blok 1, 5 in 2 in e RDF in kohezijski sklad. gospa Tomašič. Najlepša hvala za vaše besede. V imenu sveta vam lahko zagotovim, da bomo storili vse, kar lahko, da dobimo nepristanski pristop še posebej bi rada čestitala vam in eh, kolegici ministrici Gabrieli. Tudi sama bom sodelovala v Dubrovniku kot predstavnica rumunskega predsedstva. Gospod Mittenberg. Seveda smo o tem veliko govorili v Bukarešti. V zvezi z neko boksom o interregu vam lahko rečem, da smo identificirali elemente v prejšnjem predsedstvu, dobili smo široko podporo držav članic. Seveda zato potrebujemo politične smernice voditeljev, da svet lahko oblikuje stališče. Evropski svet je uskladil svojo vlogo z določbami, ki izhajajo iz pogodbe. skušali bomo opredeliti splošne politične smernice in prioritete. Kot veste, bo Evropski parlament sodeloval v pogajanjih o celotnem eh, svežnju večletnega finančnega okvira. Po svetu za splošne zadeve bo potekal dialog z Evropskim parlamentom. in zato boste obveščeni glede vsega, kar zadeva večletni finančni okvir. V tem trenutku svet ne more o tem razpravljati in se pogajati z Evropskim parlamentom. To je vedno stvar razprave med voditelji in so zakonodajalci, potem dosežejo dogovor na politični dogovor. Na politični ravni bo dogovor več in na finančnem okviru dosežen jeseni letos. Mm, še naslednje vprašanje. Kako načrtujemo trialog? uh, interregu in uh, uredbi CBM. Kot veste, ima svet drugačen postopek kot Evropski parlament. Mandat v Evropskem parlamentu oblikujejo različni organi za vsako poročilo, na svetu pa je to en sam organ, ki je pristojen za pogajanja. Kot sem že povedala, uh, je do sedaj delo v svetu bilo posvečeno kohezijskemu svežnju v povezavi z večletnim finančnim okvirom, kar bo omogočilo državam članicam, da začnejo s pripravami na naslednje programsko obdobje. Zato ni bilo mogoče, da svet dobi mandat za interreg januarja in za mehanizem CBM. Zato nismo uspeli začeti s trialogom. Edini mandat, ki ga imamo, so tematski svežni. Zato si želimo, da bi v svetu začeli čim prej z delom na teh področjih. Gospod Milter in gospod Nik um, sta omenila povezavo med spoštovanjem vladavine prava in kohezijsko politiko v imenu sveta. bomo pregledali mnenje pravne službe in zahteve držav članic. Kot veste, se mnenje razhajajo, tako kot se razhajajo v Evropskem parlamentu. Zato bodo to odločitev lahko sprejeli samo voditelji, ker je to del svežnja Nego Boks. Gospod Buda. Na vaše vprašanje vam bom govorila v romunščini. Glede poenostavitve, gospod Buda. Seveda cenimo predlog komisije za doseganje več prožnosti in poenostavitve, vendar pa je poenostavitev postopek, ki mora potekati kontinuirano. Vse to se razvija in to stalno. Zato, da bi lahko izboljšali eh, našo eh, eh, potek postopkov in pa očinkovitost. Treba je upoštevati tudi, kakšne so nacionalne določbe, ki so bile sprejete v državah članicah. ta poenostavitev mora potekati v skladu z evropskimi predpisi. V Romuniji smo začeli z izvanjem leta 2017, vendar pa postopek še ni zaključen. Poenost, potrebujemo namreč poenostavitev. pri tem pa upoštevamo zakonske določbe in pa vse postopke in določbe evropskih uredb. Ne smemo pozabiti še na naslednji dejavnik in to je davkoplačevalski denar, kar pomeni, da moramo uporabiti evropska sredstva usmotrno, učinkovito in transparentno. Zato pa potrebujemo seveda nadzorni mehanizem. V Romuniji smo zato sprejeli poseben zakon, kjer je določeno, kako potekajo postopki nadzora, da ne pride do goljofil in nepravilne uporabe evropskih sredstev zato imamo posebne določbe v naši zakonodaji, tudi zato smo ustanovili poseben organ za nadzor, ki stalno preverja, kako se uporabljajo evropska sredstva. Seveda kot eh, predsedstvo ne moremo zavzeti stališča, na področju nacionalnih eh, zadev, vendar pa seveda pozdravljamo predlog komisije glede priprave ponostavitve postopkov. Um, Mister Arimo. Gospod Armond, glede interrega. Opravili smo začetna pogo po začetne pogovore na ravni sveta, tudi v okviru sveta za splošne zadeve z ministri, ki so pristojni za kohezijo. Iz tega smo izluščili, da mora biti arhitektura komisije prilagojena in da bomo v času našega presiza začeli z izvajanjem dogovorjenega pristopa. In glede čezmejnega mehanizma, ta uredba, ko ste dejali, ni povezana z večletnim finančnim okvirom, ampak vsebuje zelo veliko pravnih vprašanj in ustavnih ovir, ki jih je treba razjasniti. Kot sem že dejala, predsedstvo želi oblikovati delen splošni pristop in do, to do konca junija. lot of questions. Um... Gospa Zvana. Predsedstvo se strinja glede tega, da moramo okrepiti sinergije med evropskimi politikami zakonodajni predlog za obdobje po letu 2020 gre v to smer. Seveda se zavedamo želje Evropskega parlamenta, da bi maksimizirali um, do polnilnost različnih e, orodij in zato si prezemamo za čim bolj učinkovite zvanje kohezijske politike. In še vprašanje gospoda Bude v zvezi z lokalnimi organi in uvajanjem relevantnih deležnikov, kar je pomembno za dobro upravljanje in izvajanje politik. Zato se moramo posvetovati z deležniki, kar je v središču regionalne politike. Mister Nika. Gospod Nika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 pa kohezijsko politiko. Specifična priporočila po državah bodo leta 2019 eh, vključila 2022 eh, okvirov, eno prilogo, kjer bo izredno zapisano, kakšne so potrebe po naložbah v državi članici. vsaka država bo morala pri načrtovanju to upoštevati. In to tako pri načrtovanju sredstev, kot pri umestnem pregledu. Na to bomo imeli še nov instrument, ki bo eh, podprl eh, to strukturno reformo. In eh, ta instrument eh, se uporablja skupaj z drugimi skladi, kohezijskimi skladi. Mislim, da sem odgovorila na vsa vprašanja, ki ste mi jih postavili. Za ta vprašanja se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se vam prav tako tudi za vašo podporo. Prepričana sem, da bomo v času našega predsedovanja prišli do dobrih rezultatov. Vem, da se bo vaš mandat zaključil meseca marca, ampak eh, upam, da bomo do takrat lahko naredili, kar je v naši moči, zato da bomo čim bolj konsolidirali evropski projekt za naše evropske državljane in naredili, kar se da, da na obstoječih dosejih. Hvala lepa, gospa ministrica. Hvala za informacije o vaših načrtih glede predsedovanja svetu. Naj vas spomnim na to, da prenesete to sporočilo odbora regij in sicer svet in parlament sta so zakonodajalca. In eh, te zadnje prilagoditve glede prihodne zakonodaje eh, so predmet eh, skupne odločitve, ne samo odločitve sveta. To je sporočilo svetu strani našega odbora. Hvala lepa, veliko sreče vam želim pri vašem delu. Hvala. Spoštovani kolegi, naslednja točka dnevnega reda je izmenjava mnenj z, z komisarko Kretu. Če je tu, bomo kar takoj nadaljevali. Če pa je še ni, pa bomo nadaljevali čez 15 minut. Hvala. Dobro, gospe in gospodje, sedaj lahko nadaljujemo z našim sestankom. Prosim, da se posedete. Hvala. Naš program medinstitucionalnih eh, izmenjav se danes nadaljuje z izmenjavo mnen z komisarko Kreto. Na zadnje je bila komisarka tu 31. maja, to pomeni, da že kar nekaj časa delamo ločeno sedaj pa bomo imeli dovolj časa, da bomo s komisarko razpravljali o razvoju dogodkov v Evropski komisiji in v odboru regij. V tem času smo sprejeli poročilo Interreg 3. decembra prav tako pa smo danes zjutraj eh, sprejeli tudi poročilo o uredbi o skupnih določbah in pričakujemo, da bo eh, to poročilo sprejeto na plenarnem zasedanju februarja. Sprejeli smo tudi poročilo o mehanizmu čezmejnih ovirah in na tem nadaljujemo in upamo, da bomo februarja glasovali tudi o poročilu Evropskem regionalnem, eh, Evropskem skladu za regionalni razvoj in Evropskem kohezijskem skladu. Z drugimi besedami, trdo delamo, zelo smo mobilizirani v odboru regij in želimo oblikovati naša mnenja pripravljeni smo tudi na medinstitucionalna pogajanja o nekaterih dosejih in imeli smo tudi že zelo zanimivo izmenjavo mnen z romunskim predsedstvom, tik preden ste se nam pridružili. Gospa komisarka, upam, da nam boste uh, povedali najprej nekaj besed, uh, vaš odziv na naše poročilo. Uh, in pričakujem zelo zanimivo izmenjavo mnen, sedaj pa vam dajem besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani odbor. Najprej naj vam želim eh, srečno novo leto, polno izzivov, želim vam zdravja in uspeha za vas in za vaše družine. Kar nekaj časa se že nismo videli, to drži. Naj se vam najprej eh, zahvalim eh, za poročilo eh, CPR, za to, da ste se ga izglasovali. To je zelo pomembno za izmenjavo za obdobje po 2020. Poročilo je zelo kakovostno, pripravili ste ga v zelo kratkem času in uh, moramo biti hvaležni vsem tistim, ki ste delali na tem poročilu in uh, vam vsem, da ste ga izglasovali zlasti v luči dejstva, da smo imeli eh, zelo veliko število eh, amandmajev. Čestitam najprej Konstance, Andreju, pa tudi vsem ostalim in tudi vsem, ki so vam pomagali pri pripravi tega poročila. Vse vač, vas je treba močno pohvaliti. Prav tako um, se veselim tudi vaše podpore glavnim smernicam našega dela, modernizacija, poenostavitev in tako dalje. In uh, prav tako pozdravljamo tudi novo strukturo um, političnih dosežkov, um, poenostavitev uh, upravljanja s projekti in pa eh, tudi samega nadzornega in upravljalskega sistema. Hvala lepa za vaše zaupanje, za zaupanje v našo politiko. To zelo potrebuje naših 500 milijonov evropskih državljanov. Glede gospodarske, socialne, eh, teritorijalne kohezije, po mojem mnenju, mora biti to v osrčju evropskega projekta glede poročila Interreg, ki ste ga prejšnji teden sprejeli. Zato vam čestitam, čestitam tudi poročevalcu, poročevalcem v Sencu za zelo kakovostno poročilo. Čas je, da naredimo korak naprej in eh, če se želimo izogniti zamudam pri lansiranju eh, pobud po 2020, potem moramo to zaključiti letos idealno pred evropskimi volitvami, ampak eh, sedaj je očitno, da to ne bo več mogoče, nismo namreč začeli s trilogi, ampak eh, kakorkoli že, če ne bomo sprejeli teh uredb in pa proračuna do konca leta, potem bomo verjetno izgubili kar nekaj časa in ne bomo imeli časa za pripravo programov in za implementacijo programov 1. januarja 2020, kot je to predvideno. Moramo nam reč državljanom pokazati, kaj Evropska unija in Evropski proračun lahko naredita za državljane. S tem poročilom ste izrazili vaše pripravljenost. Mislim, da moramo začeti takoj in zato vas prosim, vas in pa tudi romunsko predsedstvo, da nadaljujemo s eh, trialogi, da ohranimo eh, dialog za to, da bomo lahko eh, uresničili moderno, napredno kohezijsko politiko. Po mojem mnenju je treba ohraniti predlog komisije in seveda vas prosim za podporo temu predlogu, zato da ključni elementi ne bodo izvodeneli v času pogajanja. Prvi uh, tak element je, uh, so partnerski sporazumi, ki morajo biti enaki za vse države članice, ne samo za nekatere. Na to V vašem poročilu ste govorili o, eh, o sinergijah med evropskimi eh, skladi, o um, ključnih vidikah eh, naše kohezijske regionalne politike. Mislim, da vse države morajo imeti partnerske sporazume, tudi tiste države, ki imajo manj sredstev in tudi tiste, ki imajo malo programov. Potrebujemo tudi. Uh, močno strateško eh, osnovo, eh, situacijo v vsaki državi eh, članici in glavne rezultate, ki jih pričakujemo. To niso samo tehnični vidiki, to so temeljne izbire strateške politike. In takšna partnerstva ne smejo, ne smejo ustravljati nobenih novih upravnih bremen. En od strateških eh, izbir eh, je, eh, so ta partnerska, eh, partnerski sporazumi eh, in CPR za eh, okrepitev eh, teh, eh, tega sodelovanja, strateškega sodelovanja. Eh, Eh, po našem mnenju ne moremo sprejeti dvojnih standardov, ne moremo imeti različnih eh, pravil za različne države članice in ne moremo imeti tudi različnih eh, pravil za različne sklade. In kot sem povedala na začetku, upam, da lahko tu računam na vašo podporo. Drugi glavni element je načrtovanje 5 plus 2. Tu vas spodbujam k temu, da ohranjate odprt, odprt duh in da imate vse čas v mislih, eh, da mm, načrtovanje seveda omejuje e, fleksibilnost, ampak e, vemo, da načrtovan e, denar ni tako fleksibilen in v zadnjem, v zadnjem obdobju, naprimer, nismo pričakovali problemov povezanih z migracijami in zato smo morali precej spremeniti naše programe. Eh, prav tako eh, je prišlo tudi do situacije, kjer je bilo naprimer preveč denarja usmerjenega v digitalne eh, projekte, potem pa tega ni bilo dovolj za druge projekte in na to smo morali ta, ta sredstva prenašati. In fleksibilnost je argument, da uh, 5 plus 2 eh, eh, usmeritev verjetno ni najboljši način, eh, ampak sama, sama nisem pripričana v ta argument. Dolgoročni projekti so hrtenica našega načrtovanja in pomembni so tudi za načrtovanje v sedanjem obdobju načrtovanja. In verjetno bi bilo bolj smiselno, da bi to imenovali 5 plus 4 in ne 5 plus 2, zato ker um, ti projekti v resnici tečejo do leta 2029. Na to tretji element pa je tematska koncentracija. Andreja Pacolino eh, dela eh, trdo na teh vprašanjih in na, veselim se že mnenja, ki ga pripravlja. Ampak eh, naj povem, kakšen je naš predlog za tematske koncentracije. Je zelo ambiciozen in zlasti smo ambiciozni glede ehm, prehoda na. Um, pametno Evropo, zeleno uh, gospodarstvo, nizkooglično gospodarstvo in vse to bo zelo pomembno. Imamo pa precej prožnosti pri tematskih koncentracijah, lahko vključujemo tudi lokalne in regionalne potrebe. Glede tega naj povem, da je naš uh, predlog uh, fleksibilen in lahko se odziva na različne strukturne izzive um, glede uh, uh, regij, ki bodo še posebej potrebovali sredstva iz tranzicijskega in sklada za um, energetsko, uh, energetski prehod. Um, uh, vemo, da uh, problem pogosto ni uh, premalo sredstev, temveč premalo uh, upravne zmogljivosti, ki bi omogočala uporabo teh eh, sredstev. In naj povem, da tudi MSP na lokalni ravni že poznajo regionalne um, sklade in tudi vedo, kako imajo lahko do njih dostop. Naš glavni cilj je tu poenostavitev in eh, zato se vam zahvaljujem za vašo eh, podporo. Sama sem si močno prizadevala za radikalno poenostavitev. Zahvaljujem se vam za vaše zaupanje. Veliko predlogov za eh, poenostavitev temelji tudi na idejah vseh članov te kohezijske družine imamo poenostavitve programov, sedaj po, poenostavitve revizij, plačil, bolj usklajena pravila pri različnih skladih e, in tudi um, poenotena pravila glede črpanja sredstev. Veste, da smo pripravili tudi brošuro z glavnimi poenostavitvami in še enkrat se vam zahvaljujem za vašo podporo. Veste, da si Komisija za poenostavitev močno prizadeva poenostavitev ni eh, sama sebi namen eh, in tudi prožnost ni sama sebi namen. Naš cilj je kohezija, poenostavitev in prožnost pa sta samo način, kako priti do tega cilja. Glavni cilj mora biti učinkovitost in pa kakovost naših politik. In ta uh, učinkovitost temelji na uh, tematskih koncentracijah, poenostavitvi programov 5 plus 2. Uh, in uh, vse to uh, so za nas ključ za doseganje tega cilja zato da bomo lahko ukrepili in ohranili uh, stebre. Še enkrat hvala za vašo podporo, za hitrost, katero delate uh, in uh, upam, da bomo še naprej lahko skupaj sodelovali. Vnaprej se vam zahvaljujem za vašo podporo in dobro sodelovanje pri trialogih. Mislim, da moramo začeti delati skupaj čim prej in uh, to vsak dan, vsak dan moramo izkoristiti od zdaj pa do naslednjega plenarnega zasedanja, zato da bomo lahko naredili korak naprej eh, za programe po eh, letu 2020 eh, so zlasti pomembni programi za pogajanja in tu imamo v mislih zlasti programe za management in pa nadzor. Mm, moramo narediti korak naprej. Vemo, da se ne strinjamo ničemer, dokler se ne strinjamo o vsem. In to bo že dobra osnova za prihodni parlament, osnova, na kateri bo lahko delal. In to bo eh, predstavljalo tudi večjo jasnost eh, koristnikom, upravičencem eh, in pa pristojnim organom v naših državah. moramo delati tudi v svetu eh, in eh, narediti čim več eh, do konca aprila. Hvala lepa še enkrat za vašo podporo, želim vam veliko sreče in veselim se za prihodne sodelovanje in pa tudi za vaša vprašanja hvala lepa. Najprej vprašanja in na to trialog, če nam bo svet to dovolil. Pravkar smo imeli namreč sestanek z romunskim predsedovanjem in govorili smo tudi o trialogu. Dobro, bomo začeli z vprašanjem. Gospa Kreo, izvolite. Ich dachte, wir fangen wieder mit dem Koordinator. Mislila sem, da bodo prvi na vrsti koordinatori. No, saj vseeno. Lahko tudi jaz začnem. Gospa komisarka, veliko veselje mi je, da ste zopet z nami. Danes je za nas srečen dan. Zaključili smo namreč glasovanje o uredbi splošnih določbah. To predstavlja velik uspeh za našo za naš odbor. Rada bi se zahvalila vsem, ki so pripomogli k temu uspehu. Mislim, da smo pripravili zelo dobro podlago za glasovanje na plenarnem zasedanju. Mislim, da je Evropski parlament vedno na strani komisije glede vprašanj, ki ste jih omenili. Tesno sodelujemo in se med sebojno podpiramo vaše predloge skušamo vedno tudi okrepiti. Tako bo po mojem mnenju tudi v trialogu in da se bo parlament pogajal v to smer tudi tokrat. Seveda podpiramo komisijo tudi glede predlogov za poenostavitev politik. Skupaj s soporočevalcem in poročevalcem v senci smo skušali preprečiti dodatno upravno breme preko predlogov sprememb. Mislim, da nam je to deloma tudi uspelo. Čeprav vemo, naj vam podam zgled, da bi bili veseli, da bi dobili čim več informacij glede razvoja stanja enakopravnosti med eh, spoloma. Veliko krat eh, smo morali glasovati proti takšnim predlogom, zaradi tega, ker vemo, da bi zato morali zbirati več podatkov in statističnih eh, podatkov in številk, kar predstavlja ogromno breme za lokalno upravo pri izvanju regionalne politike. Podali smo večinsko mnenje med različnimi prenosi, eh, med skladi in eh, projekti in da to ne poteka v tolikšni meri, kot je predlagala komisija. Mi smo namreč mnenja, da po zelo bolečih rezih komisije v okviru vašega predloga večletnega finančnega okvira tudi na podlagi kohezijske politike ne moremo ravnati enostavno, kot če bi imeli mm, ogromno količino denarja za druge programe, kot je orodje za povezovanje Evrope. Menim, da smo dosegli zelo dober kompromis za takšne prenose in tudi za prispevke v druge programe. Upam, da nas bo komisija podprla tudi v pogajanjih s svetom. Skušamo doseči prožnost po eni strani in po drugi strani povdariti, da smo mi odgovorni za to, da zaščitimo kohezijsko politiko v tem odboru. Na področju RDF in kohezijskega sklada nismo še zaključili našega dela, zato tukaj ne morem kaj več povedati. Upam, da bomo v sredini februarja lahko glasovali o tem in doseči dober rezultat. Jasno je, da mandata ne moremo še dobiti za trialog, za različna poročila, ki smo jih sprejeli. To seveda obžalujemo, zaradi tega, ker je čezmejno sodelovanje zelo pomembno za naše državljane, kajti gre za proevropsko delo, čezmejno sodelovanje in čezmejno delo in čezmejni projekti tudi omogoča eh, državljanom, da tudi fizično občutijo Evropo. Glede CPR-ja lahko rečem, da z tega vsaj izhajam. Bomo dobili mandat februarja naprej na zasedanju, upam, da čim, z čim manj spremembami, to bomo še videli, vendar pa, da lahko potem k malu začnemo tudi s trialogi. Predsedstvo je dejalo, da je pripravljeno na pogajanja pri dveh blokih, mogoče tudi glede dodatnih blokov, če nam bo uspelo zaključiti pogajanja glede upravljanja in eh, programiranja, bi bilo to že veliko. Seveda se lahko potem novi parlament odloča o tem. Upam, da bo nov parlament znal ceniti naše delo, ki ga bomo vnaprej pripravili, kajti če bodo želeli novo kohezijsko politiko, ki bo stopila v veljavo 1. januarja 2021, se splača, da lahko dosežejo čim več. Upam, da mm, lahko pri tem računamo tudi na podporo Evropske komisije. Hvala. Hvala lepa. Bomo nadaljevali s koordinatorji. Gospa Tomašič ima besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pozdravljeni tudi gospe komisarki. Imam eno vprašanje, odkar sem v Evropskem parlamentu, me to že muči. Odgovor je težek, čeprav je vprašanje preprosto. Na osnovi vaših izkušenj, kako lahko komisija pomaga in podpre države članice tiste, ki so manj razvite, da se te pravočasno in aktivno vključijo v proces Evropske unije? To sprašujem, zato ker je praksa žal pokazala, da dobro poznavanje pravil in rokov nekaterim članicam omogoča eh, hitrejši in boljši dostop do eh, sredstev, medtem ko tiste, ki so pa slabše informirane, pa eh, teh sredstev ne dobijo, če tudi bi jih močno potrebovali. Komisija je tako eh, močna, kot je močna najšipkejša država, zato je to tudi problem komisije. Gospod Van Milten. Hvala lepa. Pozdravljena gospa komisarka, lepo vas je zopet videti. Danes eh, zjutraj eh, smo govorili o CPR-ju In glavno vprašanje je bilo vprašanje eh, prenosa denarja iz, pa, iz evropskih strukturnih skladov v neposredno upravljanje sklade. In eh, zjutraj eh, nas je skrbelo, da bo to razvodenelo. In zato me zanima, zakaj je to tako pomembno. Vemo, da moramo še razpravljati o tem na plenarnem zasedanju, da imamo možnost uh, uložiti uh, amantmaje. Torej, to je prvo vprašanje in na to drugo vprašanje. Do konca uh, leta, do konca poletja lahko zberemo um, informacije in uh, si pogledamo situacijo v posameznih državah, naprimer v Romuniji, V Romuniji eh, vemo, da obstaja precejšno tveganje eh, sprostitev obveznosti in eh, pred dvema tednoma je prišlo tako do sprostitev obveznosti glede eh, programov v obsegu 229 milijonov evrov. Ali se vam to ne zdi problematično, če države eh, članice eh, to počnejo? To ne gre samo za tveganje sprostitev sredstev, temveč tudi za druga vprašanja, kot je bilo tudi izpostavljeno. Naprimer, pomemben projekt za romunski zdravstveni sektor je bil nakup 700 uh, eh, rešilcev. To je pomembno, eh, potrebujemo eh, rešilce za to, da lahko ljudi pripeljemo v bolnišnice, ampak v vsakem primeru pa bi te rešilce itak kupili iz romunskih skladov nacionalnih eh, skladov. In zato uh, se sprašujem, kako bodo na to gledali evropski uh, revizori. Na to uh, računsko sodišče je uh, po, pripravilo poročilo v zvezi z. Uh, sredstvi in uh, DG eh, regijo ima predvsej eh, eh, nižji obseg sredstev, ki jih lahko zopet pridobi in, to, in sicer samo 16 odstotkov primerjavi z Agri in drugimi, ki jih, ki jih lahko uh, konec mandata dobi 32 eh, ali še več. Ja, eh. Hvala. Pozdravljam gospo Krecu v tem odboru in vsem vam želim najlepše želje za prihodnje leto. Rad pa bi spregovoril o nekaterih vprašanjih. To so Prvič, strinjam se z vami, da je prihodne mesece treba popolnoma izkoristiti za to, da bi dosegli dogovor o večletnem finančnem okviru. Za romunsko predsedstvo je to priložnost, za nas pa je to priložnost, da pospešimo in da pridemo do faze polnega delovanja, da dosežemo največji učinek. Nikakor ne sme priti do zamude, ki bi povzročila ekonomsko in politično škodo. V trenutku, ko je stopnja rasti se začela upočasni, upočasnjevati. Ali obstaja tveganje, da bo prišlo do zamude ali bo prišlo leto 2020, ne da bi sprejeli dogovor o vseh teh projektih? To je bilo moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje, interreg. Kar smo izglasovali, je zelo dobro. Gospa Krelj je to tudi lepo povedala. Ali bomo lahko nadaljevali s trialogom? ali bomo lahko vzpostavili vse projekte. Čez, eh, pred dvema dnevoma je moja država sprejela poseben dogovor z nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo in to je zelo dobra stvar, ki jo je podpo, so jo podprle tudi evropske inštitucije. To je bila zdaj tista zadnja stran, ki smo jo morali še obrniti in ta spor je trajal zelo dolgo. Politični uspeh pa ni dovolj. Državljani v obeh državah bodo potrebovali več evropskih sredstev, zato da bodo res naredili ta odločilni korak naprej. Tretje vprašanje je poenostavitev. Strinjam se z vami. Evropski parlament in Evropska komisija sta naredila zelo veliko na področju poenostavitve vendar pa ne smemo imeti različnih meril za različne stvari. Naprimer, komisija je upoštevala druga merila, poleg BDP-ja, ko je odločala o porazdelitvi sredstev. Gre za socialno merilo in eh, za stopno brezposelnosti. To je naprimer zelo dobra stvar ampak če govorimo o CPR, o uredbi o skupnih določbah, zakaj upoštevate kot merilo samo BDP in ne tudi drugih meril? V drugih primerjih namreč uporabljate tudi druga merila. In potem še ena stvar. Sklad za migracije bo zdaj vključen v uredbo o skupnih določbah ampak migracijski tokovi so veliko breme za države, ki sprejme migracije in ta predpis ne rešuje oziroma ta ureditev ne rešuje problema migracij. Evropska unija v celoti ni sposobna priti do te rešitve in zgodi se, da države, ki sprejmejo migrante, kot je naprimer Grčija, v takem položaju, da pač te države bremeni še dodatno breme. Otoki imajo tudi velike težave z dostopnostjo eh, za svoje državljane. V okviru CPR je bilo upravljeno zelo dobro delo, moja politična skupina pa bo predlagala še amandmaje v zvezi z dodatnostjo. Narobe je, da se neko regijo kaznuje samo zato, ker njena vlada ne upravlja ustrezno skladov. Hvala, gospa Breco. Grazie Presidente, benvenuta Commissaria anche da parte mia. Eh, due punti volevo sollevare. Uno... Eh, Hvala. Hvala, gospa komisarka, da ste tukaj. Tudi jaz bi rada spregovorila o dveh temah. Kot so povedali že kolegi, trialogov ne bomo mogli zaključiti, te, če se ne bomo mogli najprej dogovoriti o številkah. In to velja za vse uredbe, o katerih razpravljamo v, tej, v tem odboru. To pomeni, da tudi če bomo uspeli doseči dogovor o nekaterih delih, na koncu nič ne bo dogovorjeno, če se ne bomo dogovorili o vsem in kar se tega tiče, ima parlament zelo trdno stališče. Kaj ti, to je edini način za to, da bi ohranili te teme oziroma ustrajali pri stvarih, do katerih imamo jasne zahteve. Kaj menite o tem, gospa komisarka? Kaj namerava narediti komisija? Kaj nameravate narediti za to, da bi dosegli dogovor? do konca mandata bi ga bilo težko, ga bo verjetno težko doseči, ampak kaj bi vile naredili za to, da bi dosegli nek okvirni dogovor, ki bi omogočal, kot sami pravite, da bi stvari zaključili oktobra. V novem parlamentu bomo imeli pač oktobra odbor, ki bo uh, nadaljeval s temi razpravami, ampak treba bo zaključiti dogovore o vseh uredbah in o uredbi o skupni določbi. O skupnih določbah. In torej zanima me, kako mislite, da bomo lahko spoštovali roke. Zdaj pa še drugo vprašanje, nekoliko bolj enostavno. Vsi, ki prihajamo iz podeželskih, gorskih, bolj obrobnih območij, Eh, kar predstavlja lahko 80 odstotkov ozemlja in precej manjši odstotek prebivalstva. Nam bi bilo zelo všeč, če bi vi lahko zaključili vaš mandat tako, da bi objavili agendo, ki smo jo prosili, torej agendo za podeželska, gorska in oddaljena območja. nove uredbe so bolj usmerjene v koncentracijo in v evropeizacijo skladov. Zato je zelo pomembno, da te usmeritve nekoliko diverzificiramo za različna območja. Naprimer, digitalizacija ni enaka v mestih ali na podeželju in ali pa vsaj načini, kako to doseči, so različni. Imamo urbano agendo, kjer piše, kako bomo dosegli cilje v mestih, nas pa eh, zanima oziroma si želimo, kako bi naredili isto stvar, zato da bi pomagali regijam, da bi dosegle svoje cilje. Eh, torej, cilje na področju digitalizacije bolj obrobnih območij. v tem obdobju, v času romunskega predsedovanja, bi morda lahko vsaj začrtali prvotni okvir za to delo. Eden od glavnih razlogov za počasno rast je to, da ne moremo pomagati vsem ozemljem. Nekatera ozemlja se dobro znajdejo, nekatera pa zaostajajo in s tem zaostaja celotna Evropska unija. Zato me zanima, ali boste po naši resoluciji organizirali karkoli, s čimer bi zagnali delo v tej smeri. Hvala, gospod Novakov. E Draga komisarka, v imenu koordinatorja ali kot eh, koordinator ELS vam čestitam in se vam zahvaljujem za delo na tem pomembnem dosjeju, ki je uredba o skupnih določbah. Kot veste, smo danes opravili prvi korak v tem postopku, dosegli smo dogovor danes v tem odboru z veliko večino in na plenarnem zasedanju upam, da bomo dobili mandat za začetek pogajanj. Pred vami smo se pogovarjali z ministrico za evropske sklade romunskega predsedstva in ona je že izrazila namen, da so pripravljeni začeti ta pogajanja in mi si tudi želimo, da bi vi izrazili tak namen, da bodo vse tri strani začele sodelovati. V našem poročilu smo predlagali, da bi spremenili naslov, da bi razširili njegovo področje uporabe. Hoteli smo vključiti še dodatne sklade. Eh, ne vemo točno, kakšna formula bo, kako bo to potekalo, ampak vseeno smo stvari zastavili in mene zanima, kaj vi menite o tej ključni stvari. Zanima nas, oziroma v poročilu obstajajo še druge številne ključne teme, ki jih zdaj tukaj ne bom poudarjal ampak vsekakor doseči moramo skupno stališče o temah, kot so prenosi, stopnje sofinanciranja in tako naprej. Glavno vprašanje tukaj pa je, kdaj bomo začeli naslednjo fazo, torej ko bomo dobili mandat v parlamentu. In zato sprašujem, kako vi vidite, kakšen bo časovni razpored dela v prihodnosti. Buda, you have the floor. Hvala. Gospod Buda. Mulțumesc, doamna președintă. Bun venit, doamna comisar. Și aș dori să vă mulțumesc. Hvala, gospa predsednica. Dobrodošli, gospa komisarka. Zahvaljujem se vam za vsa vaša prizadevanja v korist kohezijske politike. Kljub temu bi rad povdaril, da mislim, da ni dovolj, da se omejimo na to, da državam članicam damo dokumente, v katerih je zapisana pot, ki je treba slediti na področju kohezije. Jaz si želim, da bi prišli v naslednjo, novejšo fazo. Primer iz eh, Romunije. Na podlagi sklepa 114 so bile spremenjene inštitucije, ki izvajajo kohezijsko politiko. In zdaj so nove pristojnosti dobili novi organi, ki nimajo usposobljenega osebja in ki ne morejo učinkovito izvajati evropskih projektov. Zato je kohezijska politika pri nas obsojena na neuspeh in žal mi je, da se to dogaja v moji državi. Zato bi vas rad opozoril na to, da je treba razmisliti o neki formuli, ki bi lokalnim organom omogočala, da bi bili nosilci projekta na regionalni ravni. Če, na primer, se neki vladi ne zdi, da je neka naložba prioritetna, naprimer naložba v zdravje. Evropska komisija je že odobrila projekt, 150 eh, milijonov je bilo odobrenih za urgentno regionalno bolnišnico, vlada pa se je odločila, da ta projekt ni prednosten in v tem primeru bi lokalni organi vseeno radi zgradili to bolnišnico, vlada pa nasprotuje. Torej, če so sredstva že namenjena, potem je treba najti način, da lahko regionalni organi mimo vlade izpeljajo ta projekt, kajti drugače ta sredstva ne bodo porabljena. Mislim, da bi bilo treba lokalnim in regionalnim organom omogočiti, da vzpostavijo zmogljivosti, vključno s pravnimi zmogljivostmi, ki, s katerimi bi lahko črpale evropska sredstva. Obenem morajo upoštevati specifične značilnosti svoje regije pri nas imamo vzhodno zavezništvo, kjer so se štiri eh, lokalne skupnosti povezale, ker imajo skupne cilje in ti štirje departmaji eh, želijo sodelovati. In če ne bomo spodbujali takih politik na regionalni ravni, bodo te stvari kmalo izginile. Ne moreš zgraditi 50 km ceste, kaj pa potem? in ena velika bolnišnica mora pokrivati eno celo regijo. Zato ustrajam pri tem, da je treba lokalnim organom pomagati, zato da bodo lahko sami razvijali in izvajali evropske projekte v obdobju 2021-2027. Like and... Hvala. Tudi jaz pozdravljam komisarko, pravi gospa Maletič tudi mi ugotavljamo, da je v predlogu kar nekaj slabosti in v zvezi z transferji, eh, zgornjimi mejami za sofinanciranje oziroma eh, stopnjami sofinanciranja bomo zagovarjali, stališča parlamenta. Vem tudi, da je kazalnik, število kazalnikov naraslo iz 40 na 85 in to bo verjetno zelo zapletlo izvajanje in spremljanje. Prav tako mislim, da bi morali ponovno razmisliti o programskem načrtovanju. V sedanjem obdobju je bilo leto 2018 peto leto izvajanja. Zato mislim, da vse države članice, ki so Eh, uspele skleniti vse pogodbe za vsa odobrena sredstva do konca tega leta, bodo uspešne pri izvajanju in pri črpanju. Zdaj pa imamo to pravilo 5 plus 2 in mislim, da bomo morali razmisliti o tem, kako bo to vplivalo na izvajanje in mislim, da bomo morali pospešiti postopek. Potem še ena stvar mislim, da bi morali upoštevati tudi dejstvo, da nismo odprli priloge 22. Dejstvo je, da ni čisto jasno, kako se bodo sredstva dodelila in kakorkoli upam, da bomo med pogajanji v okviru večletnega finančnega okvira imeli višji Eh, več sredstev za kohezijsko politiko in upam torej, da se ta sredstva ne bodo zmanjšala. In potem še zadnja stvar, noskrižna pogojenost. Dejstvo je, da imamo nekaj predpisov, ki so na loče, eh, na, oziroma celo uredbe, ki so izmišljene in ki eh, naj bi vplivali na kohezijske politike. To je naprimer ta o pravni državi. Vlada, ki ne spoštuje načela pravne države, bi morala v evropski proračun plačati nič cela dva odstotka BDP, kar imamo že v paktih za rast in stabilnost. Ampak eh, ne bi pa smeli blokirati sredstev za končne uporabnike, če obstajajo nepravilnosti na ravni vlade in to so stvari, za katere se bomo poskušali boriti med trialogi. Hvala, zdaj pa gospod Celer, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, najlepša hvala, gospa komisarka, za dosedanje odlično sodelovanje, kot tudi predhodniki. Bi tudi sam rad zastavil vprašanje v zvezi z čezmejnim sodelovanjem in čezmejnimi projekti. Komisija je tukaj pripravila predlog za čezmejno in eh, mednacionalno sodelovanje, kar zelo dobro povzema in predstavlja, kaj je to Evropska unija, kako bi lahko takšno sodelovanje uh, z dodatnimi finančnimi sredstvi lahko okrepili, da bi lahko sodelovali tudi s tretjimi državami, sosednjimi državami in državami kandidatkami. Naš eh, grški kolega je omenil, kako zelo pomembno je to vprašanje v tem trenutku tudi za Grčijo. Evropski parlament je pohitev s eh, sprejetjem poročila v zvezi s tem novim zakonodajnim predlogom. To nam je uspelo doseči prejšnji teden, zato da bi dosegli čim. Uh, hitreje tudi mandat za trialog, da bi dobili pravno gotovost za naše regije. Čezmejno in transnacionalno sodelovanje je temelj za kohezijo in za Evropsko unijo, sploh v tem trenutku, ko vidimo, da prihaja do uh, porasta nacionalizma in populizmov v državah članicah. Treba je poskrbeti za to, da omogočimo ljudem in državljanom, da delujejo čezmejno in da tudi delujejo preko meje, če to želijo. Komisija ima prav, ko uvaja nov mehanizem za odpravljanje ovir za čezmejno sodelovanje. To je bilo zelo uh, pogumno. V nekaterih državah članicah in regijah je ta predlog naletel na odpor. Tudi tukaj v Evropskem parlamentu ta predlog ni dobil velike podpore, ampak eh, gre še vedno za prostovoljno uporabo tega mehanizma pri izvajanju. To ni spodbudno, vseeno pa upam, da komisija nadaljuje s tem predlogom, da skuša prepričati države članice, da je ta mehanizem bistvenega pomena za odpravljanje pravnih in upravnih ovir za čezmejno sodelovanje, zato da vseeno lahko pride čim bolj učinkovitega izvajanja. Pri tem vam želimo čim več uspeha. Ravno sedaj smo imeli predstavitev romunskega predsedovanja. Mm, predstavljam si, da imate tam dobre veze, mogoče lahko poskrbite, da bomo začeli s trialogom in tako dobili vsaj podlago za začetno delo. Hvala lepa. Um, Hvala. To so bila vprašanja članov odbora regiji. Veliko jih je bilo, Zdaj pa lahko odgovorite na vprašanja ali komentarje. Izvolite. Uh, uh, Hvala. Zanimanjem sem prisluhnila vašim besedam, kajti zelo dobro poznate to politiko in skupaj lahko najdemo rešitve. Ugotavljam, da zdaj že štiri leta sodelujemo in uh, zdaj je to naše zadnje leto in mogoče bom konec leta na vaši strani. Kakorkoli, poskušala bom odgovoriti na vaše komentarje in vaše vprašanja. Gospa Krel, veste, da je načelo partnerstva eden od stebrov naše politike. Vsem vam se zahvaljujem in tudi vam osebno se vam zahvaljujem za podporo. Zahvaljujem se vam tudi za podporo pri predlogu za poenostavitev. To smo zelo cenili. Mislim, da moramo ostati zelo previdni in se izogniti temu, da bi se vrnili nazaj na stara pravila. E, torej, ta pravila čez katera se vsi v vseh državah pritožujajo. Mislim, da ni bilo nobene države, v kateri se ne bi pritoževali zaradi birokracije in zapletenosti teh pravil. Že dolgo časa pravil nismo spreminjali in mislim, da je čas za radikalno spremembo, zato se vam zahvaljujem za podporo. Kar se tiče samega proračuna, veseli me, da smo ohranili visoko ovojnico za kohezijsko politiko 373 milijard za 27 držav. Seveda pa bi raje videla višji predlog za našo politiko. Ampak glede na okoliščine, glede na nove, naporajajoče se izzive, Vsi vemo, da je bila to najboljša rešitev in da eh, bomo tako lahko imeli uravnotežen in ambiciozen proračun. Upam, da bo Evropski svet modr in bo naši politiki dodelil več sredstev. Torej, upajmo, da bo svet velikodušen. Zdaj pa trialogi. Upam, da jih bomo lahko začeli takoj potem, ko bo mandat sprejet na plenarnem zasedanju, torej eh, na področju programiranja ter upravljanja. To je zelo pomembno. Potem gospa Tomašič. 80 odstotkov naših sredstev, bo namenjenih manj razvitim regijam v prihodnem obdobju. Mislim, da je komunikacija in digitalizacija ključnega pomena, pa tukaj ne gre vse samo za denar. Veliko inštrumentov in programov imamo. In kot veste, prva odločitev Eh, ki sem jo sprejela, ko sem prišla na komisijo, je bilo, da smo ustanovili to task force za izvajanje za tiste skupine oziroma za tiste države, ki so nekoliko zaostajale. Vsi strokovnjaki so šli na teren, pomagali so nacionalnim in lokalnim organom in jim svetovali. Zlasti tako imenovane nove države članice imajo te težave z upravnimi zmogljivostmi, in s tem, um, kako razumeti predpise. Zato sem res velika podpornica te spremembe oziroma te izmenjave izkušenj med državami. Um, torej da tiste države, ki uporabljajo sredstva iz e SRR že od leta 75, pa eh, da izmenjajo izkušnje s tistimi državami, ki uporabljajo sredstva iz e SRR od leta 2004 ali 2013 kot Hrvaška. Vse tiste države, ki so se pridružile Evropski uniji leta 2004, so naredile velik napredek na področju teh skladov. Naprimer, v Romuniji je 60 odstotkov javnih naložb eh, kritih iz evropskih skladov, pa tudi v drugih državah so ti odstotki zelo visoki. Eh, to pomeni, da pomagamo tem državam članicam vse države članice tudi spremljamo med pogajanji za naslednje programsko obdobje in med sklepanji partnerskih sporazumov za prihodno programsko obdobje. Gospod Val van Miltenburg, hvala za vaše komentarje. Res je. Projekti, ki ste jih omenili, so zelo pomembni. Naj povem, da so plačila v zadnjem trenutku zelo pogosta, pa ne samo v Romuniji, v drugih državah tudi je veliko plačil predloženih decembra. Naloga revizorjev pa je, da pač potem preverijo kakovost teh programov. Res je da je v Romuniji v začetku leta 2018 eh, obstajalo tveganje, da, bomo, da ne bomo izkoristili več kot 80, 800 milijonov evrov in potem smo prenesli ta sredstva na drugačne, na drugačne projekte, naprimer iz urbanega prometa na MSP-je. Mm, to je recimo zelo dober program v Romuniji. Potem sredstva smo usmerili tudi v eh, zdravstvo, naprimer 700 eh, rešilcev. To, bi, to je bilo problematično, moralo bi biti narejeno to z nacionalnim denarjem in potem smo se eh, z romunskimi organi dogovorili, da bi to naredili s pomočjo evropskih skladov. Kot sem že povedala, imamo to možnost fleksibilnosti za vse države članice in spremenili smo operativne programe tudi za druge države članice, naprimer v zvezi z migracijami. Torej, naša naloga je, da pomagamo državam članicam, da ne izgubijo denarja. Seveda moramo zagotoviti, da se pravila spoštujajo. Ne glede na to, za katero državo članico gre ali za kakšen znesek gre. In enaka stroga preverjanja izvajamo v vseh državah članicah in kadar moramo ukrepati, to naredimo brez oklevanja. Zdaj imamo eh, čas, sredstva za to, da preverimo vse programe, ki so se začeli decembra in tudi naši revizorji gledajo oziroma preverjajo, ali so programi upravičeni ali ne. izognili pa smo se avtomatičnemu sprosti, avtomatični sprostitvi obveznosti. Dobili smo zahtevke za plačila, ampak zdaj moramo pa še videti, ali so ti zahtevki za plačila kakovostni ali ne. Ampak še enkrat ponavljam, vsa pravila veljajo za vse države in mi enako ravnamo v primeru katerekoli države. Gospod Papadimulos, najlepša hvala za vaše komentarje. Ravno kar prihajam se stanka eh, z grškim ministrom za digitalizacijo, kar je zelo pomembna tema za podeželje. Upam, da bomo čim prej dosegli dogovor. In kot sem že povedala v vodu, čim prej moramo začeti s trialogi. Mi smo pripravljeni, kot razumem, ste pripravljeni tudi vi. Upam pa, da je pripravljen tudi svet. Kar se mene tiče, lahko začnemo kar jutri. Kaj s tem, v zvezi s čezmes, čezmenjim sodelovanjem in v zvezi z drugimi temami, si v, bes, v bistvu res želimo začeti. Po mojem mnenju, eh, pa se stvari nekoliko upočasnjujejo zaradi sveta, kajti mislim, da ste vi tudi pripravljeni. Zato upam, da bomo za lahko začeli s trialogi. Uh, Potem, kar se tiče Makedonije, res je bil ta spor glede imena, ampak zdaj grejo stvari v pravo smer. In uh, ja, uh, pravila v zvezi s čezmenjim sodelovanjem bodo um, veljala za ti dve regiji potem pa gorske regije in oddaljene otoške regije, to je običajno vprašanje gospoda Papadimolosa in gospe Preso. Seveda, vedno poskušamo upoštevati specifične potrebe regiji in odgovoriti na različne izzive, s katerimi se soočajo na različnejše regije v Evropi. Tudi tukaj v tem odboru smo že o tem govorili in na plenarnem zasedanju tu. Mislim, da imajo v okviru novega predloga države članice veliko možnosti, kar se tiče dodeljevanja sredstev in programiranja znotraj države. Začeli bomo marca pogajanja z državami članicami in države članice se bodo morale osredotočiti eh, na, nova partners, na nove partnerske sporazume s posameznimi regijami v prihodnem programskem obdobju želimo imeti posege, ki so bolj po meri regiji, zlasti na področju integriranega teritorijalnega razvoja. Na tem področju bomo podpirali tudi prihodne razprave o teh programih. Kar pa se tiče poenostavitve in tega, da ne želimo preveč omejiti programov, ehm, tukaj nismo hoteli preveč zožiti področja uporabe in področja posega oziroma delovanja in bo, o tem bodo morale odločiti posamezne države. Potem pa redko naseljene in oddaljene regije, za nje obstajajo posebne odobritve, ki bodo prav za to namenjene. Kar se tiče dodeljevanja sredstev, uporabljali smo merilo BDP na prebivalca. Imamo več kot 20 scenarijev in zdelo se nam je, da je to najboljša in najbolj uravnotežena metoda. Ta metoda se je najprej uporabljala za določitev kohezijske ovojnice za države članice, za obdobje 2010-2016. Šlo je pa eh, za regionalno eh, razvitost. Imeli smo torej 80 odstotkov kazalnikov je predstavljal BDP, potem pa smo imeli še nekaj socialnih kazalnikov, brezposelnost, socialna pravičnost in tako naprej. In mislim, da smo prišli do uravnoteženega rezultata. tukaj imamo tudi določene varovalke, kajti eh, glede na napredek, ki je bil dosežen v določenih državah članicah, lahko zdaj rečem, da bi izgubile več kot. Eh, da bi pač izgubile, eh, če ne bi sledile našemu predlogu. Zato mislim, da je naš predlog uravnotežen. Pogajanja o večletnem finančnem okviru so zahtevna in kompleksna in treba bo dovolj časa, da bomo našli ustrezno ravnovesje. Številni ste spraševali o rokih, o tem, kakšen, koliko časa, kaj se bo kdaj dogajalo. Ampak poskušali bomo narediti čim več v okviru tega mandata. Ne vemo, kakšen bo prihodnji parlament kako hitro bo začel obravnavati ta vprašanja, kako hitro se bo spustil v pogajanja in eh, tako kot vi, tudi mene skrbi to, da bi VFO pozno sprejeli. Upam, da smo se iz preteklih, iz preteklih izkušenj že kaj naučili, kajti v številnih državah je prišlo do zamud zaradi poznega sprejetja teh predpisov. predsednik Juncker in tudi jaz sem, smo že večkrat ponavljali, da bi morali imeti večletni finančni okvir do volitev. Zdaj upamo, da bo to do jeseni 2019 in upam, da bomo uspeli. About rural development, it was uh, Mr. Novakov. Gospod Novakov je odšel. Seveda spoštujem njegov predlog. Komisija je pripravila svoj predlog in zagovarjati moram predlog komisije v okviru trialogov glede stopen sofinanciranja. Gospa Maletič. Mislim, da bo to del pogajanj in pogovorov. Najboljši način eh, za doseganje napredka je, da začnemo čim prej s pogajanji. Naš predlog je, da damo več pristojnosti državam članicam. Vladavina prave je pogoj za proračunska sredstva in glede tega so odgovorne države članice. Vi ste pač sprejeli svoj predlog, svet ga mora preočiti in videli bomo, kako se bo odzval. Gospod Buda, najlepša hvala za vaš pristop. Rada bi dejala, da je zame zelo pomembno, da pomagamo državam članicam, vendar pa ne moremo mi odločati. Države članice so tiste, ki se odločajo, kdo je upravičenec, um, katera bolnišnica bo prejela sredstva. Seveda si moramo. Si prizadevamo za to, da bi lokalne oblasti postale upravičence, vendar pa se morajo države članice odločati glede tega v novem obdobju imamo obveznosti, da države članice vsaj 6 odstotkov daje na voljo lokalnim oblastem, da upravljajo s temi sredstvi. Tudi v tem obdobju imamo evropska sredstva, s katerimi razpolagajo neposredno mesta in lokalne oblasti. Zato je pomembno, da šest odstotkov namenimo trajnostnemu urbanemu razvoju in lokalnim razvojnim strategijam. To je predpostoj za to, da s programiranjem okrepimo učinkovitost načrtov. Ne moremo mi tukaj iz Bruslja odločati in govoriti državljancem, katere so najboljše uh, naložbe. Se opravičujem, da sem bila tako dolga, vendar pa sem skušala rešiti in odgovoriti na čim več vprašanj. Najlepša hvala za potrpljenje, gospa predsednica. Upam, da bomo čim prej začeli s pogajanji in s trialogom. Gospod Celer, še čezmejno sodelovanje. To vprašanje mi je zelo blizu, mi je pri srcu. Če bi lahko, bi že včeraj začeli s pogajanji, vendar pa bomo počakali na svet skupaj. Evropski parlament in komisija bomo pritisnili na svet, da bomo lahko čim prej začeli s pogajanji. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa komisarka. Danes smo skušali prepričati tudi svet, zastavili smo vprašanja gospej ministrici. Upam, da bomo čim prej začeli s pogani. Najlepša hvala za vse odgovore, hvala lepa za odlično sodelovanje in upam, da bomo kmalo lahko začeli s pogajanji spoštovani kolegi. To je bila zadnja točka na dnevnem redu. Ja, danes je bil res naporen dan. Verjetno ste prejeli elektronsko pošto z sklepi koordinatorjev, lahko te sklepe sprejmemo v redu. Po točko razno bi kdo rad kaj dodal. Sama bi rada povedala nekaj po to točko. Danes smo sklicali praznovanje novega leta in uh, zato bomo nazdravili s uh, kozarčkom. To je v prvem nadstropju ob šestih na istem kraju kot lansko leto. In še zadnje sporočilo, naslednja seja bo v četrtek 14. februarja v Štrasburu. 14. februarja, torej 7. februarja smo preklicali sejo, vidimo se zopet 14. v Štrasburu. Rada bi se zahvalila vsem tolmačem za opravljeno delo. Najlepša hvala vsem, s tem je seja zaključena.